začenjamo s tem zasedanjem. Eh, dovolite mi, da v imenu vseh nas pozdravim gospoda Igorja Kormana, ki je predsednik parlamenta Republike Moldavije in njegovo delegacijo, ki ga spremlja na tem obisku. Zasedli so svoja mesta na uradni tribuni, da bodo spremljali razpravo o Moldaviji in da bodo priče temu zgodovinskemu glasovanju o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo. La delegación va a cerrar también. Delegacija bo tekom današnjega dneva imela tudi različna srečanja v naši instituciji. V imenu Evropskega parlamenta jim želim eh, prijeten obisk v Bruslju. Zdaj pa se bomo lotili prve točke na dnevnemu redu. Eh, to je skupna razprava o